Ach so, ja. Okay. So, dann stimme ich zunächst mal das Amendment 5. Prav, potem pa prvo um, glasujemo o predlogu spremembe 45. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. predlog spremembe 94. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 95. Kdo je za, proti, vzdržani. To bomo pa kar preverili. Glasovanje je odprto. Je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 proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis. Kompromisni predlog 1, 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kamandma 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili. Glasovanje je odprto. Torej, predlog spremembe 15. Absolutno je skušlo. Glasovanje je zaključeno. 39 za, 4 proti, torej to je jasno. Veliko ljudi pa žal ni dvignilo roke, tako da eh, no, to je sprejeto. Predlog spremembe 101, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Hm? Amendment 107. Predlog spremembe 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16, za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Torej, odpiram glasovanje. Ja, glasovanje je zaključeno. 27 za, 19 proti sprejetom. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 110. Tukaj imamo dva dela. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del a, bomo preverili. Torej glasujemo še enkrat o prvem delu. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 18 proti, torej sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, kompromis 3.1. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3.2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z predlogom spremembe 125. Kdo je za? Proti? Samo trenutek gre za predlog spremembe 125. Čisto na koncu strani. Torej še enkrat predlog spremembe 125. Na četrti strani zadnji vnos. Še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, vsi sedaj vemo, o čem smo glasovali, to je pomembno. Vidim, da se Vim strinja z menoj. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 139. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem kompromisni predlog 8.1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8.2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, glasovanje je odprto, glede predloga spremembe 31. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, zdržani. Tukaj imamo približno enako, torej sprejeto. 176, kdo je za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasovanje je odprto. Gre za predlog spremembe 176. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. 177. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 83 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 179, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Prav, elektronsko glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 15 proti, 1 vzdržana, sprejeto. Predlog spremembe 38. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Komprom, eh, predlog spremembe 184. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, Sprejeto. Bomo preverili? Prav. Glasovanje je odprto. 185. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 14 proti, 4 vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, enaka večina, torej sprejeto. 186 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 187 z ustnim amadmajem. Ali je kdo proti temu ustnemu amadmaju? Ne. V redu, potem pa glasujemo o tem skupaj. Kdo je za? 187 proti, zdržani, zavrnjeno pa bomo preverili. Torej, glasujemo o 187 z amandmajem. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 24 za, 19 proti, 2 vzdržana, sprejeto. 188. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. To bomo tudi preverili elektronsko, torej 188. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 25 za, 20 proti, 1 vzdržan, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 do 192, o tem lahko glasujemo skupaj, če nihče ne nasprotuje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji sklop 43 do 198, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 199, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog A kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili. Glasovanje je odprto. Amandma 49. Glasovanje je zaključeno. 25 za, 21 proti, sprejeto. Kompromisni predlog B, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, za, zavrnjeno. Kompromisni predlog C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 63, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili elektronsko. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo. Glasovanje je zbrto predlog spremembe 68, torej glasovanje je zaključeno. 28 za, 17 proti, sprejeto. Predlog spremembe 69 z ustnim amadmajem. Ali kdo nasprotuje ustnemu amadmaju? Ne. Potem glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 26 za, 20 proti sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Glasovanje je odprto, torej predlog spremembe 72. Glasovanje je zaključeno. 23 za, 22 proti, torej zelo natesno, ampak sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeta. Bomo preverili. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 7. Glasovanje je zaključeno. 26 za, 19 proti, 1 vzdržan, sprejeto. Predlog spremembe 73, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog F, F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno pa bomo preverili. Torej, predlog spremembe 9 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 26 za, 20 proti, sprejeto. Kompromisni predlog G. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavedeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani. Po mojem mnenju je to zavrnjeno. Bomo pa preverili. Torej glasujemo o predlogu spremembe 12. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 16 proti, sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani zadržani, sprejeto. Končno glasovanje bo elektronsko, glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 43 za, 3 proti, noben zdržan, to je sprejeto. Zahvaljujem se poročevalcem in uh,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 mislim, da lahko kar skupaj glasujemo, razen če kdo temu nasprotuje. Mislim, da nihče ne nasprotuje. Prav, torej, če se vsi strinjate, lahko kar tako za vse skupaj glasujemo. Torej, predlogi spremembe 1 do 13 skupaj, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Končno glasovanje elektronsko. Robert. Ja, ja du sprichst einfach wunderbar Deutsch. Also die Abstimmung ist Glasovanje je odprto. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zaključeno. 41 za, 3 je proti, nihče ni vzdržan, sprejeto. Tudi tukaj se zahvaljujem še enkrat poročevalcu. Ja. Das, die nächste Abstimmung, da geht's. Pri naslednjem glasovanju gre za postopke v zvezi s predstavitvami komisarjev. Poročevalec sem jaz. Tako glasujemo. Prvi, prvi predlog spremembe, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 3. Tukaj imamo ustni predlog spremembe ali temu, kdo nasprotuje. Ne. Potem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 10, to je brezpredmetno. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo pa preverili. Torej, predlog spremembe 11. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 33 za, 7 proti, to je jasno. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav končno glasovanje, to bo elektronsko. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. 44 za, 1 proti, nihče ni vzdržan, tako da se vam najlepše zahvaljujem. Gut. Was <laughs> So, wir haben jetzt die Abstimmung hier abgeschlossen und kommen dann. Z elektronskim glasovanjem smo končali, sedaj pa je bila knjiga. Poročevalec mora sedaj nujno nekam, ampak eh, takoj se bo vrnil. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das weitere. Tako nadaljujemo z razpravo o beli knjigi glede prometa. Poročevalec je Vin van de Kamp, ta se je pravkar vrnil in zato mu kar predajam besedo. <clears throat> Dank u zeer. Nog voor iedereen een uh, bijzonder... Najlepša hvala predsedujoči in lep pozdrav vsem skupaj. Preden začnem, bi morda povedal nekaj vodnih eh, pripomb. Podaril bi, da imamo v tem poročilu umestno poročilo glede bele knjige o prometu iz leta 2011. Torej ne gre za revizijo, ampak eh, umestno oceno. Pri tem tukaj predvsem preučujemo predloge, ki smo jih podali leta 2011. Te je podal tudi moj predhodnik Matija Groš in eh, preverili smo, ali so ta priporočila dejansko sprijeli in izvajali. Tukaj imam kar za začetek politično pripombo, tudi glede na kolegico Bilbao iz SND. Namreč eh, svet, pa tudi države članice, ne izvajajo bele knjige iz leta 2011 v celoti, da zaostajajo pri tem napredku in to je potrebno jasno povedati. Pri določenih dosjejih imamo velike zahteve, ki jih je potrebno nujno izvajati, naprimer um, letalski promet, železniški promet, tukaj potrebujemo več napredka. Torej, zdi se mi, da moramo pri prometu v Evropi resnično veliko bolje sodelovati. Druge države, kot so Indija, Kitajska in Brazilija, imajo veliko več napredka v zadnjih letih kot Evropska unija in dejansko mislim, da bi morale države članice veliko, veliko hitreje izvajati te določbe. Kot poročevalci smo zelo praktično in pragmatično pristopili k te umestni oceni. Tukaj nismo želeli pregledati čisto vsakega detajla, vsake podrobnosti, ampak želeli smo zajeti celotno sliko te bele knjige iz leta 2011. Na tem mestu je potrebno upoštevati, kako pomembno pomembne so te določbe za gospodarstvo. Namreč brez prevoza gospodarstvo miruje, ne more delovati. V parlamentu imamo tudi druge odbore, ki mislijo o sebi, da so tako zelo pomembni, naprimer AFET, EKON in tako naprej. Ampak eh, dejansko je tako, da če odbor za promet ne bo dobro opravil svojega dela, potem tudi vse drugo ne bo delovalo. Govorili smo o tem modal shiftu, torej eh, intermodalnost in tako naprej, priznati je treba, da to še ni uspešno. Morda smo leta 2011 preveč diktatorsko zapisali določbe na tem področju, ampak v moji umestni oceni jasno zapišem, da tale model shift ni bil uspešen. Tukaj je potrebno storiti še veliko več, predvsem tudi kar se tiče multimodalnosti in somodalnosti, komodalnosti. Vse to je potrebno spodbujati. No, za začetek eh, moramo uspodbujati železniški promet in notranje celinske poti. V tem primeru bo se zmanjšala uporaba tovornjakov in tovornega prometa na cestah. Torej, pripravlja se veliko projektov, ki jih je nekdo pripravil, nihče pa jih ne izvaja. In prav zato je potrebno uložiti več sredstev v železniški promet in v celinske vodne poti. To so prioritete, ki bi jih morali upoštevati, poleg seveda trajnostnega razvoja na tem področju. Ugotovili smo, da je sektor za promet tukaj še v velikem zaostanku. Videli smo kar nekaj dobrih poskusov, da bi naprimer motorje tovornjakov spremenili tako, da imajo zmanjšane izpuste. Torej poskušamo biti bolj trajnostni, ampak ciljev ki smo jih oblikovali v beli knjigi 2011, ne bomo dosegli. To je danes jasno. Trajnostnega razvoja seveda ne želimo spremeniti. Te cilje, ki smo si jih zastavili, želimo izvajati. Pa tudi mestni in primestni promet sta tukaj pomembna in pri tem lahko pričakujemo, da se bo promet podvojil v naslednjih letih. No, v mestu Brusel vidimo, kako je. Prebivalstvo je ponavadi nekako se vse zatakne v tunelu. Tisti, ki vozite z avtom po Bruslju, to verjetno dobro veste. In prav zato bi tukaj morali izboljšati pogoje pri mestnem in primestnem po prometu. Kar se tiče dvokolesnih eh, prevoznih sredstev, tako motornih kot tudi ne, Po mojem mnenju je to vsekakor dobra zamisel. Pametni prometni sistemi. Tukaj smo videli veliko dobrega napredka, ampak storiti bi bilo potrebno še veliko, veliko več. Tempo razvoja na tem področju se mora pospešiti. Kolega Koh je v svojem poročilu pisal o izdajanju vozovnic in sistemih vozovnic. Ampak tudi pri beli knjigi je potrebno storiti še veliko tehnološkega napredka. Predvsem, ko govorimo o sistemih od vrat do vrat, o elektronskih sistemih, o carinskih eh, dokument, dokumentih, tovornih dokumentih, o multimodalnosti in tako naprej. Tukaj imamo veliko papirologije, mi pa bi želeli ta eh, e-pristop uspodbuditi. Poleg tega smo razmišljali tudi o tako imenovanem tube transportu. To je vsekakor pomembno. Upoštevati pa je potrebno tudi socialni aspekt, namreč notranji trg v Evropi je zelo raznolik, ko gre za socialne razmere pri prometnem sektorju. Tukaj imamo v mislih predvsem šoferje avtobusov v Nemčiji, Šoferje avtobusov imajo sicer določene pravne pravice, ampak eh, zaradi notranjega trga tukaj nastajajo problemi. Poleg tega gre tudi za situacijo z podjetjem Uber. Tukaj nastaja nova situacija zaradi teh aplikacij, mobilnih aplikacij, ampak eh, vsekakor moramo zagotoviti upoštevanje pravil naprimer, kar se tiče plačevanje DDV-ja in tako naprej. Tukaj smo imeli na nizozemskem neprijetno situacijo, namreč preprečiti moramo nekakšni eh, divji zahod, kar se tiče plačevanja davkov. Kar se tiče varnosti, je naš poročevalec kolega Dieter Koh. In eh, kot vidimo, je še vedno veliko preveč žrtev smrtnih žrtev v prometu. Tako je leta 2014 umrlo kar 25 tisoč ljudi v evropskem prometu. To je veliko previsoka številka. Trenutno se vsi osredotočamo na terorizem, na tuje borce in tako naprej, ampak tukaj gre za konkretno tveganje, ki ga predstavljajo naše ceste in naš promet. Poleg tega imamo še veliko prometnih nesreč, kjer so ljudje poškodovani in eh, tukaj moramo dejansko razmišljati o gospodarskih vplivih, do katerih pride zaradi tega. To se morda sliči malo hladno, ampak zaradi takšnih nesreč prihaja do visokih zdravstvenih stroškov, do izgube prihodkov in tako naprej. No, to bi bil nekakšen uvod v moje poročilo. Zahvaljujem se vsem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 vesele praznike vsem, ki so pravkar imeli veliko noč in tudi ortodoksnim kolegom, ki bodo imeli veliko noč kmalo. Kar se tiče tega poročila o belem knjigu, bi, knjigi bi se rada zahvalila kolegom, ki so podali zelo zanimive predloge. Ta predlog poročila je dobro izhodišče za razpravo na področju izvajanja bele knjige v prometu. Kot poročevalka v senci za socialiste in demokrate imam še nekaj dopolnilnih predlogov. Prvič, po našem mnenju je zelo dobro, da je poročevalec v um, politiko prometa v Evropi želel vključiti tudi socialni aspekt. Tudi na tem področju smo že storili nekaj napredka, predvsem glede določenih sektorskih določb. Seveda pa je tukaj še veliko, kar lahko storimo dodatno. Po mojem mnenju bi bilo potrebno to poročilo posredovati Evropski komisiji in zahtevati, da ta ustvari nekakšen okvir za izvajanje socialne dimenzije v tem sektorju. Istočasno pa potrebujemo tudi nadzor uporabe teh uh, ukrepov. S svojimi kolegi bom še naprej delovala na tem, da bi pripravili konkretne predloge glede tega. Od leta 2011 do danes smo prejeli veliko različnih dopisov na to temo in prav zato bi bilo dobro, da izboljšamo in v obzorja 2030 vključimo tudi strategijo za prometno in energetsko unijo. Kar se tiče izvajanja te bele knjige, tukaj se mi zdi, da potrebujemo spremembo paradigme za politiko o prometu po letu 2020. Prav zato potrebujemo obsežen in celosten pristop. Vzpostaviti moramo sinergije med prometom in energetskim sektorjem. Poleg tega bi morali upoštevati tudi priporočila kolegov glede integriranega izdajanja vozovnic. Upoštevati pa moramo tudi ekološko dimenzijo pri urbani mobilnosti. Ta je namreč zelo pomembna tudi zame osebno. Poleg tega bi rada povedala še nekaj o multimobilnosti in o izboljšanih tehnologijah za varnost v mestnem prometu. Podala bom nekaj priporočil in predlogov za rešitev zastojev v prometu. Poleg tega pa se bom osredotočila tudi na infrastrukturo in naložbe, ki so tukaj potrebne. Prometni sistem je namreč eh, zelo dinamičen in predvideva sodelovanje z infrastrukturnimi naložbami. Tukaj je treba omeniti tudi profil kohezijskih eh, povezav, Namreč slaba kakovost infrastrukture je žal razlog, zakaj pogosto ni mogoče doseči ciljev iz te bele knjige. Pogosto je tudi razlog za veliko število prometnih nesreč. Potrebujemo pragmatični pristop glede spremljanja doseg eh, ciljev iz te bele knjige. Naš cilj za pametni sistem prometa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 To priložnost bi rad uporabil najprej, zato da se zahvalim gospodu Vimu Vandenkapu za odlično opravljeno delo in za to, da ga je opravil tako v kratkem času. Zdi se mi, da je zelo učinkovito opisal problematiko, o kateri razpravljamo. Poleg tega je to tudi zelo strnjeno predstavil. Vsekakor se moramo osredotočiti, da to, kar je on predlagal v svojem besedilu. In Evropa nikakor ni e, enkratna v tem svetu, treba je upoštevati širši kontekst, tudi globalne, svetovne tendence. Zelo dober primer v tej smeri bi bilo naprimer e, prizadevati si za res, da Evropa postane oglika prosta in to si lahko pogledamo tudi na primeru zgledov, ki jih poznamo v svetu. Tudi eh, na drugih koncih sveta eh, se lahko zgledujemo. Ampak kaj to pomeni potem v končni fazi za Evropo, če ne bomo držali koraka? Manj služb, manj delovnih mest, Eh, več davkov in tako naprej. Torej moramo najti način, da se zadev lotimo manj problematično. Naprimer, mm, Poglejmo si področje konkurenčnosti, kako je to videti drugot po svetu in kako je to videti pri nas v Evropi. Naprimer, kako je z našimi letalskimi prevozniki? vemo, da zaradi injekcij kapitala nekatere arabske države nepošteno tekmujejo z Evropo, če lahko tako rečem. Če bo Evropska komisija še nadalje pasivna in eh, če se bo preveč ukvarjala, z določenimi argumenti, bomo vedno bolj delovali protekcionistično. In potem marsikateri letalski prevozniki iz Evrope ne bodo mogli konkurenčno nastopati na zunanjih trgih. Če ne bomo delovali vsi skupaj, vse države članice, potem nam ne bo uspelo doseči ciljev, ki so zastavljeni v tem dokumentu. Seveda se je treba osredotočiti na ljudi, na človeka na splošno. To so potniki in potrošniki, ki morajo imeti določene prednosti zaradi nižjih cen vozovnic, naprimer. Potem tudi vozniki in eh, tudi kolesari morajo imeti kakšno korist od novih ukrepov glede varnosti v prometu. Vendar to velja tudi za druga področja, naprimer za varnost tistih, ki so zaposleni na naftnih ploščadih in podobno. Če bomo preveč pritisnili z raznimi pravili in predpisi, potem eh, se zna zgoditi, da bomo dosegli ravno nasprotne eh, učinke. Poglejmo samo države bolj na vzhodu. Pred njih eh, intermodalni pristop nikakor ni prednostna naloga, ker imajo veliko bolj pereče konkretne probleme. Upam, da bodo vsi predlogi sprememb upoštevali vse te argumente, ki sem jih pravkar naštel. To je zelo pomembno za prihodnost prometa v prihodnih letih. Hvala. Najlepša hvala, Gezina Majster, izvolite. Hvala, predsedujoči. Najlepša hvala tudi gospodu Van de Kampu, poročevalcu pravi, da želi eh, koncentrirano poročilo in ne samo eh, nek bla bla. Mislim, da mu je to zelo dobro uspelo. Poročilo je dobro uravnoteženo in eh, dejansko se je gospod Van de Kamp sestavil z vsemi, vsemi poročevalci v senci. Vsi smo lahko podali svoje zamisli in te so se dejansko našle v poročilu. Imam pa tudi nekaj pripomp. Tukaj je poročevalec zapisal, eh, da govorimo o spremembi načina prevoza in komodaliteti. Dobro je, da je to oboje zapisano. Sprememba načina prevoza je pomembna, ampak tega cilja verjetno ne bomo dosegli. Kljub temu, da bi bilo dobro, da se več prometa prenese iz cest na železnice in vodne celinske poti, to bi bilo sicer dobro, ampak to se verjetno ne bo zgodilo, zato moramo govoriti tudi o komodalnosti. Potem je tukaj govora tudi o pametnih sistemih prometa, ki resnično pomagajo pri zastojih in tako naprej. To je vse zelo dobro. Še en komentar, ki ga imam, pa eh, glede na varnost v cestnem prometu. Tukaj govorimo o inovativnih tehnologijah pri osebnih avtomobilih. Gotovo bom tukaj še podala predlog, Zdi se mi namreč zelo dobro vse inovacije, ki jih imamo v osebnih avtomobilih in tudi v tovornih avtomobilih, ampak tukaj moramo paziti tudi na zasebnost in na varovanje zasebnih podatkov. Kot vsi veste, sem se borila za nekakšen gumb za izklop pri e-kolu. Vse e, gre za e-kol pri tem avtomatskem sistemu za klic v sili, kaj ne? No, to bom gotovo zapisala v predlog. Govorimo tudi o pogojih dela v sektorju prometa, o tem bom gotovo tudi sama nekaj napisala, namreč kako bi lahko pritegnili več žensk, da delajo v sektorju prometa. Namreč zanima me, kako bi jih lahko spodbudili, da se vključijo v delo v tem sektorju. Kar se tiče prometa brez papirja, e-vozovnice in tako naprej, to je zelo pomembno. Pomembno je tudi, kako znižati izpuste govorimo tudi o konferenci v Parizu. Tam bomo poskušali izboljšati pogoje za klimatsko, za podnebno varstvo in to je pomembno, da upoštevamo tudi pri prometu. Kar pa se tiče letalskega prometa, tam se mi zdi, da manjka tudi notranja, notranje izkrivljanje konkurenčnosti. To se tudi dogaja v Evropski uniji, naprimer imamo različne stopnje obdavčitve v Evropski uniji. Nemčiji, Avstriji, Združenem kraljestvu in tako naprej. Poleg tega imamo tudi sistem trgovanja z emisijami znotraj Evropske unije. In zdi se mi dobro, da bi to razvili v celotnem svetu in ne ohranili samo v Evropske uniji. Takšne stvari lahko namreč negativno vplivajo na konkurenčnost evropskega zračnega prometa. Kar se tiče cestnega prometa, nisem prepričana, da bi bilo dobro, da tukaj govorimo o obvezujočih menjih vrednostih izpustov za tovorna vozila. Tovorna vozila so se zelo raznolika, tudi glede na to, ali so velika, majhna, ali gre za avtobuse, kakšen tovor vozijo in tako naprej. To vse je ključno pri izračunu izpustov. Komisija trenutno sodeluje z industrijo, da bi razvili nekakšen model, kako vse to meriti in eh, da bi dosegli nekakšen sistem za to. Po, našem, po mojem mnenju bi morali počakati, kako se bo to razvilo in šele potem lahko določamo mejne vrednosti. Morda ni dobro, da to kar sedaj že vključimo v poročilo. Poleg tega obstaja tudi nov koncept sinhroniziranega modalnega prevoza. Namreč eh, informacijski sistemi so lahko bolje izkoriščeni, predvajalci avtomobilov jih lahko bolje vključijo v vozila in to bi lahko vključili v poročilo, pa s tem ne bi nič škodili jedrnatosti poročila. Poročevalec je govoril tudi o tako imenovanem user pace-u, to je vsekakor dobro, ni pa bilo dovolj govora o tako imenovanem earmarkingu, se pravi označevanju finančnih sredstev za določene. Eh, projekte, naprimer za razvoj infrastrukture. To so moje glavne pripombe, ki sem jih želela podati. V večini pa se v celoti strinjam z tem poročilom, namreč, da želimo enotni um, letalski promet, enotni trg letalskega prometa in tako naprej. Torej, kot že rečeno, nekaj manjših pripomb imam, ampak nasplošno gledano sem zelo zadovoljna s tem poročilom. Najlepša hvala. Hvala, gospod Mezner. Preden dam besedo naslednjemu, bi rad pozdravim še eno skupino obiskovalcev. Gospod Leifrit ima uh, tukaj skupino mladih socialnih demokratov iz Avstrije. Dobrodošli v našem odboru. Glejš, spontan. Tako, sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Gospa Kilonen, izvolite. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvää lipa gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Najprej najlepša hvala za zelo dober delovni dokument. Ne bi sicer sedaj prilivala olja na ogen, ampak vseeno moram povedati nekaj misli. Nasplošno, je bela knjiga o prometu iz leta 2011 dober dokument, dokaj objektivno zastavljen dokument, vendar poglavitno, kar jim manjka, je kako se bo vse to izvajalo. Dobrih namenov je veliko, ampak treba vedeti, kdo je tukaj zdaj odgovoren za izvajanje in doseganje teh ciljev. E, kako doseči trajnostno vzdržen sistem, prometa, ki bo okolju prijazen in prijazen tudi uporabnikom, kako predstaviti v višjo predstavo vseh naših prizadevanjih. Sicer bomo opravljali zgolj sizifovo delo. Zavedamo se težav povezanih z globalno konkurenčnostjo, e, prav tako je treba upoštevati tudi vse tehnološke spremembe GPS sisteme v prometu in podobno. In tudi konec koncev niti ne vemo, kakšne nove rešitve bodo še iznajdene v bližnji prihodnosti, pa vendar bo to prizadevalo milijone ljudi v Evropi in naše vsakdanje življenje. Mi pa smo tisti, ki moramo poskrbeti, da zapolnimo vrzeli v zakonodaji, sicer bomo doživeli splošno polomijo v prometnih sistemih. Treba bo bolj prisluhniti končnim uporabnikom, torej potrošnikom. Namreč, če pogledamo, koliko je teh ljudi, so to desetine milijonov uporabnikov, potrošnikov, za vse to bo treba poskrbeti priskrbeti bo treba ustrezne storitve in možnosti dostopanja do njih. In pri tem ne gre nikakor pozabiti na inovacije, na to, kako dostopati do trga na nove načine. To sem že večkrat podarila v svojih komentarjih. Treba je torej narediti dovolj prostora za te inovacije, ker potreba po njih obstaja. Zato moramo odpreti ušesa in znati prisluhniti dati možnost tistim, ki znajo soriti kaj novega, odpreti zakonodajne okvire za nope, za nove možnosti delovanja. Vendar pa moramo pri tem seveda upoštevati tudi, tudi spoštovanje visoko zastavljenih eh, standardov, ki že imamo. To pomeni aktivno vključevanje vseh deležnikov v skupna prizadevanja. Sedaj postavljamo poglavitne menike za nadaljni razvoj skupne evropske prometne politike, za katero v prihodnje lahko pričakujemo, da bo imela na razpolago vedno manj denarja, kar pomeni, da bo treba najprej izkoristiti vse zmogljivosti, ki jih imamo v smislu našega razuma, domače pameti. Morda bi tukaj izpostavila še nekaj točk iz dokumenta, za katere menim, da bodo zelo prisotne v naših razpravah tudi danes. Prvo so zunanje zadeve. Mislim, da v zvezi s temi zunanjimi zadevami treba razmišljati tudi o notranjem razvoju, o upetosti prometa v gospodarstvo, eh, ampak do, dokaj ne rešimo notranje zadev, bomo težko zastavili enoten pogled na zunanje zadeve. Potem v točki 3, kot je to povedal tudi Vim, glede nizkooglični prometnih sistemov, poznamo veliko alternativnih zamisli. To se pravi, da moramo na zadeve pogledati širše in upoštevati tudi nove trende. Tudi organizacija celotnega prometa je nekaj, kar ni dovolj razčlenjeno v tem dokumentu zato sem nekoliko zaskrbljena, da smo pozabili na enega poglavitnih elementov vsakdanjega prometa v življenju in to je hoja, peš hoja in kolesarstvo. To so zadeve, ki jih je treba upoštevati, ne le zaradi fincev in nizozemcev, ki so temu naklonjeni. Hvala. Vielen Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Basek. Čipen, ja. Surviving the bike this morning in Brussels again, which is really challenging. Danes sem prišel s kolesom tukaj v Bruslu, kar je pravi izziv. Ampak najprej naj se zahvalim kolegu za ta odličen dokument. Prvo razpravo smo že imeli, uh, eh, izpadel sem nekoliko mehkužen in mlačen, bom poskušal biti drugačen danes. Torej, eh, moramo ostati osredotočeni na konkretne zadeve, ki so v igri, ampak vseeno potrebujemo nekaj sprememb. Po našem mnenju je premalo podarjena nujnost naših prizadevanj. Če hočemo dejansko pogledati, kakšna je prihodnost prometa, je to edini sektor, kjer vidimo, da prihaja do zvišanja emisij v primerjavi z drugimi sektori. Eh, hočemo pa eh, doseči enake cilje kot v drugih sektorjih. Dejansko hočemo doseči čim nižjo stopnjo oglika, vendar eh, je to nekaj, na kar moramo misliti vsi. Če pogledamo, koliko je velikih besed na to temo in kaj se dogaja v realnosti, vidimo, da v praksi ni pravih učinkov. Moramo nastopati torej odločne in eh, zagotoviti, da bomo prihodne ocene na področju prometa upravili strožje, jasne in bolj konkretno s konkretnimi uh, strogimi opomini za določene sektorje. Ko bomo oblikovali predloge sprememb, se bomo osredotočili na spremembo načina prevoza in na cenovno opredelitev. Menim pa, da moramo biti res bolj provokativni glede ocenjevanja eh, vrednosti eh, v cestnem prometu. Izračun mora biti dejansko utemeljen na kilometrih, vendar ne samo v smislu uh, uporabe eh, avtomobilov, ki vozijo po določenih cestah, temveč dejansko v smislu izkoriščenosti kilometrov po posameznih cestah v cestnem omrežju. Torej, to je pomemben način ovrednotenja stroškovne učinkovitosti. To lahko torej pričakujete od nas. Če pa pogledamo načine prevoza, bi lahko nekoliko okrepili jezik, ki ga uporabljamo. Če pogledamo samo cenovno, eh, kakšne so cene v različnih načinih prevoza, vidimo, da je pristop povsem nepošten. In če pogledamo letalski prevoz, je ta izuzet praktično iz vsega. In tega se bo treba lotiti, če hočemo imeti pošten konkurenčni pristop za vse načine prevoza potem moramo vključiti tudi letalstvo in tudi internizacijo vseh stroškov in odražanje leteh na cene. To moramo tudi formalno ubesediti nekoliko strože in bolj odločno. Potem pa treba pogledati še konkretne zadeve, zelo specifično, recimo, kerozin, kako je z DDV-jem v tem primeru. Veliko je še takih vprašanj. In potem imamo tudi mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z nekimi morebiti prihodnimi potencijalnimi možnimi dogovori, o katerih bi se začeli okvirno morda pogovarjati nekje po letu 2020. Dajte no, vse hecate. Treba bo storiti nekaj hitreje. Ti roki so povsod predolgi, še zlasti, kadar gre za letalstvo. In to ne zaradi tega, ker eh, sem proti letenju načeloma, ampak mislim, da je treba imeti poštene cene in pošteno možnost izbire med različnimi oblikami prevoza. No, toliko o najpomembnejših temah, ki bi jih radi izpostavili. Sedaj pa morda še vprašanje. Uh, gospodu Vanderkampu, kako bomo po letu 2020 zastavili konkretne kazni ali sankcije, zakaj ste tukaj zadeve zastavili samo za pomorski transport. To mi je velika uganka. Mi smo seveda za zavezujoče cilje povsod v vseh sektorjih prometa, zakaj tukaj spet omenjeno samo pomorstvo, radi bi imeli enak pristop za vse. Resnično me zanima, zakaj tukaj vidimo samo pomorstvo. Potem v predlogih sprememb bomo zagotovo omenili tudi to, da imamo Tudi mednarodne zaveze glede varovanja okolja, podnebnih sprememb in vse to je treba dejansko spoštovati tudi v praksi, da ko pogledamo realno nekatere oblike prevoza, podpiramo in eh, nekako silimo v spredje in sploh več ne govorimo o, o biotski raznovrstnosti. Eh, to je kar nenadoma pozabljena tema. Torej, treba razmisliti o tem, kako naši zastavljeni cilji prizadevajo naravo in biotsko raznolikost. Torej, teh tem je še veliko, ampak kot rečeno, internalizacija stroškov, eh, sprememba načina prevoza, spoštovanje okolja so poglavitne teme. Eh, gospod Vanderkamp je tukaj že 11 let v parlamentu in vem, da mu ne manjka izkušen in zato mu hočem povedati, smo seveda na pravi poti, ampak daleč od cilja in uh, upam, da bomo naslednjič prišli do še bolj pozitivnih zaključkov. In ob vsem tem naj povem, da se že veselim prihodnega poročila čez pet let. Lunke na svet. Najlepša hvala, gospod Lundgren, izvolite. Tack för ordet, eh, herr ordförande. Eh, ja, det är en bra och... Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, mislim, da ga tukaj za zelo dobro uravnoteženo poročilo, ki ga je predstavil gospod Vanderkamp, ampak nekaj je treba poudariti. Eh, za Evropo, za evropski notranji trg je zelo pomembno, da imamo uravnotežen in dobro vzpostavljen prometni režim, da so sistemi med seboj povezani. Zato bi to radi videli konkretno omenjeno. Seveda je dobro govoriti o konkurenčnosti tudi v letalskem sektorju in eh, mi bomo tudi pripravili veliko predlogov sprememb, ki bodo imeli opraviti s socialnimi vidiki. Vendar, če Eh, takole odrejamo različna pravila, potem se moramo zavedati, da prihaja tudi do eh, možnosti zlorab. Kabotaža, na primer, v praksi sploh ne deluje, kot smo si to predstavljali. In eh, vendarle ta sistem, ki obstaja, ščitijo že obstoječa pravila. Tako prihaja potem tudi do socialnega dumpinga, ker veliki operaterji na ta račun knjižijo visoke dobičke. Mnogi manjši pa so preprosto izrinjeni z trga zaradi velikih prevoznikov in eh, njihovih brezkupuloznih načinov poslovanja. Mislim, da moramo imeti zakonodajo, ki se bo ustrezno v praksi ukvarjala ravno s temi brezobzirnimi operaterji eh, in na nek način moramo omejiti njihovo delovanje in kaznovati, ker v končni fazi to prizadeva vse nas. Hočemo preprečiti zlorabe, ki obstajajo v sedanjem sistemu. Hvala. Najlepša hvala. To so bili prispevki poročevalca in poročevalcev v senci veliko. Članov se je še javilo, zato ima vsak na voljo dve minuti, tako da bomo ostali v dodeljenem času. Jens Nilsen, izvolite dve minuti. Eh, Najlepša hvala. Čisto na kratko, vem, da imam samo dve minuti na voljo. To je zelo dobro, ravnoteženo poročilo. Dobro je tudi, da se poudarja, da je trajnostni promet eh, nekaj, kar je širšega pomena za vse sektore, ne samo za promet. Decembra smo glasovali o resoluciji v zvezi s črnim seznamom v Evropski uniji. Dosegli smo večino v tem parlamentu, eh, kjer smo se izrekli odločno proti socialnemu eh, dumpingu. To pa tudi seveda vpliva na razmere na trgu. Sedaj pa slišimo o pravilih v kabotaži, o tem, da morajo biti zadeve jasne, zastavljene in res tu se moramo bolj potruditi. Če pa govorimo o letalstvu, naj povem, da smo imeli eh, možnost govoriti o tem, kako povezati različne sektorje, tudi eh, pogoje atipičnega zaposlovanja, ampak vse to ne sme iti v škodo varnosti. Varnost po letu je treba vzeti zelo resno in to tudi jasno poudariti v poročilu. Treba je pogledati tudi, kakšna so osnovna eh, pravila in kao eh, in če bomo vse to storili, mislim, da bomo izboljšali tudi varnost. Prav gotovo obstaja jasna povezava med varnostjo v prometu in med pravili novačenja in zaposlovanja novih uslužbencev ali delavcev. O tem sem sam že večkrat govoril, ker eh, o tem govorim tudi doma, s tem se aktivno ukvarjam. Mislim, da je treba to vprašanje povezati tudi z vprašanjem enakosti med spolova. Hvala lepa. Vielen Dank. Najlepša hvala. Kristin Rebodalon. Hvala lepa, gospod predsednik. Poskušala bom spoštovati odmereni čas kot predhodni govornik. Tukaj je več točki gre v pravo smer. E, tudi poročevalec je pravilno opredelil, da ne gre samo za govoro cilji, ki so si jih zastavili, temveč je to dobra priložnost, da okrepimo skupno evropsko politiko v prometnem eh, sektorju, prav tako glede eh, temeljnega načela onesnaževalec naj plača, vendar velike besede niso dovolj, če se ne bomo celovito angažirali tudi v praksi, če ne bomo oblikovali skupne politike in če zakonodajne pobude ne bodo ostale samo pobude in mrtva črka na papirju. Moramo biti zelo ambiciozni in s tem dopolniti tudi to belo knjigo, ki zastavlja temeljna načela tudi v javnem prometu. Lahko vam eh, čestitam tudi za omembo eh, emisij v sektorju težkega tovornega prometa eh, in eh, Že kolega Jens je rekel, da je treba pri tem upoštevati tudi socialne vidike, da je treba Eh, upoštevati tudi vključevanje eh, v družbo in eh, vse druge socialne vidike, ki so del tudi drugih evropskih politik. Javne storitve morajo zagotoviti našim državljanom tudi enake možnosti glede dostopanja do različnih načinov prevoza, In konec koncev treba je tudi imeti socialni kodeks za vse, ki se zaposlujejo v sektorju prometa, zato pa bo treba stopiti skupaj s socialnimi partnerji ob upoštevanju in spoštovanju vseh skupnih evropskih pravil. Glede eh, izzivov, ki nas čakajo v prihodnje pa naj povem, da je treba jasno poskrbeti za prevod bele knjige v prakso in še zlasti glede doseganja zastavljenih ciljev. Je to še ošpaka. Ja, fin dank, je pozicijo. Najlepša hvala, predsedujoči, pravi gospod Bah. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Van Kampu in se pridružujem čestitkam, ki so jih izrekli govorci pred menoj. Pridružujem se tudi komentarjem, ki so jih podali govorniki prej, tega ne bom ponavljal, osredotočil se bom na tri ali štiri zadeve. Prvič, komodalnost. Mislim, da je to vprašanje, ki bo vse bolj pomembno v prihodnih letih. Namreč, kako sodelujejo posamezni tipi prevoza. Tudi poročilo kolega Koha glede elektronskih eh, vozovnic je zelo pomembno pri tem področju potrebno je spodbujati tudi komisijo, da preverja situacijo, kar se tiče socialnih pogojev in delovnih pogojev v prometnem sektorju. Poleg tega pa je treba preveriti tudi, kakšne so posledice teh eh, ukrepov v beli knjigi. Na podlagi te analize lahko podamo predlog ukrepov. in to v vseh sektorjih prometa, tako v letalstvu, kot cestnem prometu, železniškem prometu in tako naprej. Poleg varnosti so delovni pogoji zelo pomembni, kar se tiče tudi privlač, tega, da lahko privlačimo več strokovnih delavcev v ta sektor. Tukaj imamo kar nekaj eh, predlogov, ki jih lahko podamo komisiji pri posameznih sektorjih prometa. Po mojem mnenju pa potrebujemo celostni pristop do, pris, do prometa. Potrebujemo nekako listino temeljnih pravic potnikov, kjer bi jim zagotovili pravico do informacij in na tak način bi imeli enotno, enotne pravne pogoje za vse potnike. Potrebujemo tudi pravni okvir za drone oziroma za brezpilotna letala, ki bodo vse bolj pomembna pri prometu v prihodnosti. Hvala. Zdravim se do vseh slov poženkovanja, da ima van te kampa. Hvala v dobrej roboti. Najlepša hvala, tudi sam želim najprej čestitati poročevalcu, delo je odlično opravil. Zdaj pa še nekaj pripomb. Kot prvo, v točki C govorite o tem, da je evropski promet še vedno na vodilnem mestu v svetu. Še vedno je vsekakor beseda, ki jo je treba poudariti. Glede na to belo knjigo bi moral promet pomagati tudi pri razvoju konkurenčnosti v Evropi. O tem bi rad povedal nekaj več tisto, kar je bilo storjeno v preteklosti, eh, je vplivalo na kakovost življenja in res je, da ima to vlogo lahko tudi vnaprej. Celovito integrirani, torej povezani prometni sistemi so nekaj, kar je treba konkretno pogledati. Če pogledamo, eh, kakšne so davščine na cestah v Franciji in eh, Nemčiji okrog 9 evrov. Ne vem, ali je to najboljši način, da dosežemo izboljšave. Morda bi morali ukrepati kako drugače. Torej, po eni strani imamo dokument, ki je sam po sebi uravnotežen in dobro deluje, po drugi strani pa imamo prakso, v kateri delujejo vlade, pristojni organi, različne službe in to bi morali nekako pokomentirati. Bela knjiga je vsekakor zelo zanimiv dokument, ampak ali je zavezujoča za države članice, se moramo vprašati, kaj to pomeni. Potem, kakšne so stopnje eh, različnih davščin, ki premenijo cene, kar vpliva na dostopanje do različnih prevoznih sredstev. Vse te razlike, zaradi katerih so naši državljani diskriminiranem položaju treba odpraviti. Potem v točki sedem imamo omenjene možnosti. Možnost je že v redu beseda, ampak eh, kako bomo vse to, kar smo našteli v točki sedem, res omogočili, da bo res mogoče, kako bomo vplivali na eh, pristojne organe vlad in držav, kaj bodo storile države članice same in pri čem moramo stopiti skupaj. Evropska komisija pa bo tudi morala storiti svoje in se obnašati ustrezno, ker promet je ena od prednostnih nalog evropske politike in to ve tudi komisija. Hvala. Danke sehr, jetzt Dieter Koch. Najlepša hvala, Dieter Koch, izvolite. Dank, vem. Hvala. Hvala tudi vimu za ta zelo dober predlog poročila. Tri komentarje imam. Zelo dobro je predstavljeno, kako je promet tudi faktor gospodarstva, ampak po mojem mnenju je promet tudi temeljna pravica za ljudi, predvsem za starejše in invalide. Tukaj moramo zahtevati visoko stopnjo varnosti v prometu, poleg tega pa moramo zahtevati znižane eh, ali celo brezplačne vozovnice za starejše ljudi in za invalide. Kar se tiče trajnostnega prevoza, glede inteligentnega povezovanja prevoza z produkcijo, to je pa mojem mnenju tudi zelo pomembno. Ključno pa je tudi, kakšne so naše vizije glede avtonomne vožnje ali polavtonomne vožnje vozil. Hvala. Najlepša hvala, Ismail Hertog, izvolite. Ja, fin dank. Au. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu. Mislim, da gre za zelo dobro poročilo v njem poročevalec omenja zelo pomembne teme. V teh dveh minutah bi rad izpostavil nekaj ključnih točk. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da tukaj omenjamo te pomembne cilje iz bele knjige 2011. Pomembno je tudi, da uspodbujamo trajnostni razvoj prometa z manj nesrečami in manj izpusti. Všeč pa mi je tudi, da se tukaj omenja in pozdravlja dokončanje omrežij TNT. Presenetilo in všeč mi je bilo, da se tukaj omenja tudi podvajanje uporabnikov javnega prometa do leta 2030. To je zelo pomembno. Na tem mestu pa menim, da bi morali tukaj pozvati države članice, da prevzamejo večjo odgovornost in da tudi povečajo naložbe v javni promet v svojih državah. Če želimo res podvojiti število uporabnikov javnega prometa, potem to verjetno ne bo šlo brez dodatnih naložb. če sem pravilno razumel besedilo, potem mi je zelo všeč tudi to, da imamo tukaj nekakšen socialni kodeks za poklicne šoferje. Mislim, da bomo to omenjali tudi v drugih dokumentih in to se mi zdi zelo smiselno. Pa še ena točka, ki je po mojem mnenju ključnega pomena, med komodalnostjo, ki jo vsekakor podpiram, namreč komodalnost je optimizacija enega transportnega sistema z pomočjo učinkovite uporabe drugih sistemov prevoza. Tukaj moramo poleg te komodalnosti dodati tudi spremembo načina prevoza in spostaviti obvezujoče cilje za premestitev eh, tovornega prometa iz cest na železnice. Torej prosim, da se to bolj jasno zapiše v poročilu. Eh,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 vidim, kakšen je bil napredek pri ukrepih iz bele knjige. Tukaj se v celoti strinjam z kolegi, ki so že omenili nujnost potem, da vključimo socialne pogoje in pogoje dela poklicnih šoferjev v sektorju prometa. Sedaj pa še trije dodatni komentarji. Prvič, predvidevam, da imamo pred seboj še eno veliko nalogo. Gre za odpravljanje razlik pri infrastrukturi v prometu v različnih državah članicah. Gre za teritorijalno in socialno kohezijo in pri tem vidimo, da so razlike zelo velike. Kar pa se tiče varnosti v prometu, tukaj se strinjam z kolegi, ki so že omenjali dejstvo, da lahko varnost v prometu dosežemo z različnimi sredstvi. Ena izmed njih so tudi nove tehnologije. Če želimo doseči, da bi ljudje uporabljali več trajnostnih oblik javnega prevoza, potem moramo zagotoviti varnost v javnem prometu, ne samo v mestih, ampak tudi v primestnem prometu. Torej, zagotoviti moramo varno infrastrukturo tudi za pešce in kolesarje, seveda. Pa še tretji komentar. Morda ste v poročilu nekaj izpustili ali pozabili, namreč poročevalec nikjer ne omenja trolejbusov, ki pa jih naprimer na češkem imamo še kar precej in v mestnem prometu so zelo pomembni. Hvala. Danke sehr, jetzt. Hvala, sedaj pa je dve klub. Uh, thank you, Chairman, and um, again I'd like, I'd like... Najlepša hvala, podobno kot drugi želim čestitati sporočevalcu, da nas je pripeljal tako daleč, imam pa le nekaj zelo pomembnih točk, ki hočem izpostaviti, ker gre vendarle za pregled bele knjige in treba je pogledati, kje nismo bili uspešni, česa nismo dosegli, kje smo doživeli polome, pa prav tako ugotoviti, kakšen je bil napredek v znanosti in tehnologiji, kar lahko pomaga pri napredku, še zlasti v mestnem prometu in ker nas večina živi v mestih, vemo, kako je promet pomemben. Uh, jasno je, da po mestu uh, eh, v glavnem hodimo in uporabljamo javni promet, ki je izjemnega pomena. Potem je tu še celotno področje letalskega prometa. eh, imamo različne dogovore, ki so že v veljavi, pa je vendarle treba pogledati enotno evropsko nebo, kako se to izvaja v praksi. Eh, mislim, da je tukaj šlo za pravo polomijo, še zlasti, če pogledamo tudi eh, konkurenčnost v primerjavi z državami zunaj Evropske unije in eh, Nelojalna konkurenca je tudi vprašanje, ki so ga omenili že drugi, mi ga bomo tudi omenili pri oblikovanju predlogov sprememb. Treba se zavedati globalne situacije in vseh pomembnih vidikov ter tudi nedovoljenih oblik državne pomoči. Eh, to mora biti pod boljšim eh, nadzorom, ne le nas, temveč tudi komisije. Eh, v Dublinu vidimo že posledice hude konkurence, nelojalne konkurence iz zalivskih držav. To je že zlasti pomembno, kadar gre za daljše lete, za prevoz. E, v Azijo ali druge oddaljene destinacije. To je vsekakor veliki ziv, vendar mislim, da je prihodnost v dialogu. Potem pa ne gre pozabiti pomorskega prevoza, ki je premalo izkoriščen in to je tudi eno zadev, na katero se bo treba v prihodnje e, osredotočiti, tudi TNT je treba večkrat omeniti in upoštevati v praksi. Najlepša hvala, Andrej Deli. Dokor, eh, én is már még a múltkori vitában elmondtam, hogy egy jó is eh, kiegyen. Najlepša hvala. Pri zadnji razpravi sem že omenil, da je ta, to poročilo zelo uravnoteženo. Prav zato ne želim tukaj zapravljati časa, rad bi res postavil dve točki. Prvič, Všeč mi je, da v tem poročilu obravnavamo tudi ta človeški faktor, torej človeške aspekte in dejavnike v prometu. Prav zato moramo povdariti, da je delo komisije zelo pomembno, ustvariti moramo pravni okvir, ki bo dobro deloval. V poročilu bi tako lahko omenili tudi dejstvo, da ta pravila in ti predpisi morajo biti oblikovani tako, da bodo transparentni in jasni. Prav tako morajo biti pravila predvidljiva. Na tak način bomo spodbudili dodatne inovacije in pomagali podjetjem. Sistem izdajanja certifikatov je prav tako zelo pomemben. In tudi tukaj mora vse ostati zelo predvidljivo in transparentno. To je naša prošnja za komisijo. Drug komentar zadeva izgradnjo infrastrukture. V celoti se strinjam z točkami poročila, ki govorijo o tem. Imam le nekaj terminoloških pripomp. V angliški različici besedila piše missing link, torej manjkajoči člen. Govoriti pa je potrebno tudi o bottlenekih, torej o oskih grlih v prometu. Ta izraz pogrešam v poročilu. Ne gre le za pogoje delovanja v Evropski uniji, ampak tudi v naši soseščini omrežje TNT in pravila, ki so s tem povezane, povezane veljajo tudi za naše sosedske države in to je potrebno upoštevati. Najlepša hvala, Matis von Mildenberg, izvolite. Eh, eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil poročevalcu in eh, vsem poročevalcem v senci. Njihovo delo je bilo zelo dobro. Imam pa komentar glede letalskega prometa. V predlogu vidimo, da bi bilo dobro se osredotočiti na dialog glede letalskega prometa z zalivskimi državami. Na ta način bi dosegli večjo transparentnost in izboljšave, ki so predlagane v poročilu. Poročevalca pa sprašujem, zakaj tukaj niste omenili tudi Turčije? Namreč Turčija je rastoči trg, ki je zelo pomemben za Evropsko unijo. Predvsem pa tukaj imamo v mislih razvoj letališča v Istanbulu v povezavi z finančno transparentnostjo in politiko konkurenčnosti. Torej, zakaj Turčije niste omenili v tem poročilu? Upam, da bo komisija še letos pripravila novo evropsko strategijo za letalski promet. Namreč to strategijo moramo okrepiti, če želimo ohraniti in izboljšati konkurenčnost. Predvsem, če imamo v naši sosedski države, kot je Turčija. Evropska unija mora biti proaktivna, tudi ko gre za nova tržišča v Aziji letalski promet je sektor, ki raste, vse več potnikov uporablja ta način prevoza in predvsem, kar se tiče povezave z Azijo in jugovzhodno Azijo, je to za nas pomembno. Najlepša hvala, sedaj pa Renu Mili. Govornik ne uporablja mikrofona in ga ne slišimo. Lahko se pridružim čestitkam vsem, ki so delali na tem uh, poročilu, ki je res rezultat strokovnega dela, eh, imam le majno pripombo, namreč imeli smo prej eh, dober odstavek v zvezi eh, z vplivi na okolje in to je sedaj nekako izpuščeno v poročilu, bela knjiga vsebuje te omembe in mislim, da je to tudi pomembno, tudi za konkurenčnost, ki je tu več kot jasno omenjeno. E, mislim, da e, ni nič narobe, če e, tuja podjetja sodelujejo na evropskem trgu, ampak potem ne veljajo ista pravila za vse, torej tudi, kada gre za obdavčitev evropskih podjetij na tujih trgih. Te bojo uveljaviti načelo vzajemnosti si rej poskušamo načrtovati zadeve eh, za vnaprej, ampak že od leta 2005, ko smo na zadnje eh, globoko eh, razmišljali o teh zadevah, so se zgodile številne tehnološke spremembe, že če govorimo o brezpilotnih letalih, naprimer, ki jih takrat ni bilo, veliko je vprašanj v povezavi z brezpilotnimi letali, z drugimi vprašanji, vprašanje tehnološkega razvoja in popolne avtomatizacije in to tudi poročevalec zelo dobro vključuje v svoje poročilo. Treba se soočiti z vprašanji, kakšni bodo dolgoročni rezultati in posledice to vrstnega delovanja. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Um. Zahvaljujem se tudi sam, gospodu Van de Kampu in sam bi porad, rad podal svoje mnenje. Ko slišim to razpravo, bi rad podal, povdaril to, kar je že povedal gospod Ekaut. Tukaj imamo nepravično konkurenčnost, tisti, ki onesnažujejo okolje, dobivajo določene eh, koristi, tisti, ki pa spoštujejo trajnostni razvoj, pa imajo obremenitve. Ne gre le za evropska sredstva, tudi strukturni skladi, naprimer 60 odstotkov skladov gre za cestni promet, le 20 pa za, eh, pa za letalski promet in druge. Na ta način ne bomo dosegli naših ciljev za podnebne spremembe. Namreč naša sredstva nalagamo v napačne sektore. Prav zato mora Evropska komisija najti komis koncept, kako bo to omejila. Subsidijarnost je tudi tukaj faktor, ampak razvoj mora iti v pravo smer. Študije kažejo, da en evro, ki ga vložimo v infrastrukturo za kolesarje, vrne 8 evrov, ki jih privrčujemo glede zavarovanj in zdravstvenih stroškov. In prav to moramo doseči. Promet v mestih je namreč odgovoren kar za 70 odstotkov emisij, ki škodijo našemu podjetju. Prav za, podnebju. Prav zato ne razumem tistih, ki ne podpirajo sprememb načina prevoza. Tukaj imamo veliko dobrih primerov, veliko dobrih študij. Obstaja namreč več sto dobrih praks, ki jih je potrebno samo prenesti v drugo mesto. Naj dam podam primer. Kopenhagen. Za 300 odstotkov se je, zvišalo, se je zvišala uporaba koles v zadnjih letih kar 30 odstotkov ljudi gre za kolesom v službo, na univerzo in tako naprej. Če bi to rekli, rekli pred nekaj leti, bi nas imeli vsi za eh, idealiste. Tudi v Berlinu je situacija podobna. Število kolesarjev se je zvišalo iz 6 na 15 odstotkov. Tudi na jugu Španije imamo podobne primere, naprimer v Sevilji. Te primere moramo izbrati kot dobre prakse in jih prenesti v druga mesta prav zato ne razumem, zakaj ste nekako zaskrbljeni glede spremembe načina prevoza. Komunalnost je pomembna, ampak sprememba načina prevoza iz avtov na kolesarjenje in peš hojo so zelo pomembni. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo še predstavniku komisije, gospod Oliver Onidi, izvolite. Uh, uh, hvala za to priložnost, hvala tudi za rezultat današnjega glasovanja o Evropskem skladu za strateške investicije. Mislim, da bomo s tem lahko zelo hitro začeli eh, s postopkom soodločanja in s tem bomo tudi pridobili finančna sredstva, upam, čim prej, v čim krajšem času. No, vsekakor ne bi rekel, da je poročilo gospoda Vandekampa mlačno, eh, prav gotovo ima ogromno izkušenj, ne le kot poročevalec, temveč tudi kot poslanec in vidimo, da je svojim kakovostnim delom nadgradil eh, tudi druge koristne prispevke članov tega odbora. Poročilo je torej zelo odločno in jasno eh, in vsebuje še nekaj dodatnih predlogov in zamisli, kako izboljšati delo na tem področju. Eh, pomembno pa je vedeti seveda, da je ta analiza zaenkrat zelo groba in da se bo treba zadev lotiti podrobneje in predvsem se tukaj ne osredotočamo na neke nove poti in na novo izumljanje celotnega sistema, temveč gre bolj za kontinuiteto izvajanja tega, kar že imamo. Gre za vprašanje boljšega osredotočanja. Eh, jasno je, da obstaja tudi nekaj novih vidikov, bodi si za odpravo napak in pomankljivosti, ki smo jih ugotovili in tu še zlasti lahko poudarjam vključevanje socialnih vidikov, eh, marsikaj bo treba tudi še prilagoditi, ažurirati pobude, ki izhajajo iz bele knjige, še zlasti na področju novih storitev in v zvezi s tehnološkim napredkom. Torej tudi ti komentarji so zelo dobrodošli. Eh, po drugi strani vidimo, da je še več eh, zanimanja za to, da bi prejeli še več mnen in sporočil naših državljanov, torej izpostaviti je treba tudi zunanjo razsežnost notranjega trga. Mm, vse se namreč ne dogaja samo v Evropski uniji, pomembno je tudi vprašati se, do katere mere imamo možnosti enakopravnega dostopanja do drugih eh, trgov, kakšne so eh, naše možnosti v primerjavi z operaterji iz tretjih držav. Potem naj povem, da imamo tukaj že v delu nekaj eh, pomembnih dokumentov, ki še niso dokončani, tu ne gre zgolj za železniški promet, eh, temveč tudi za veliko pomembnejše zadeve, hočemo zastaviti jasne zakonodajne okvire tudi v pomorstvu, še zlasti za pristanišča, ki so ključne točke razvoja na tem področju, vključno z vsemi s tem povezanimi logističnimi verigami, ki prepletajo celotno Evropo. No, v vsakem primeru eh, nismo hoteli s pomočjo prometne politike vplivati na socialno zakonodajo, eh, ampak če temu tako, bo treba pritisniti tudi iz te strani, da se bodo izboljšali delovni pogoji v sektorju prometa. Prav tako je treba razvisiti o dostopanju delavcev do zaposlitev v tem sektorju, eh, potrebno pa poslišati tudi njihovo mnenje, da bomo končno videli, kakšno dejansko stanje glede delovnih pogojev. Letos bomo ta sektor močno eh, pregledali in eh, tudi oblikovali ustrezne svežne predlogov že v naslednjem letu. Še ena trajnostna razsežnost, eh, ki jo celoti lahko pohvalimo v tem poročilu v najširšem smislu okoljevarstveni in podnebni vidiki so bili zelo dobro upoštevani eh, in tudi uporaba eh, določenih eh, okolju prijaznih elementov, tudi v smislu infrastrukturnih izboljšav. V prihodnje pa lahko pričakujete še več pobud za izboljšanje varnosti v prometu in to je tudi pomemben element vse splošne trajnosti razvoja v prometu, vedno je še nekaj novih vidikov, vedno je nekaj področji, kjer bomo morali še bolj intenzivno delovati. Potem je tu seveda še pomemben element inovativnosti, še zlasti v teh časih krize. Tu mislimo, da bi lahko Eh, razmislili o podrobnostih eh, elementov splošne eh, mobilnosti, pogledati, kako sodobna tehnologija prispeva k temu, močneje se bo treba osredotočiti tudi na interoperabilnost, kar je vse bilo že omenjeno tekom razprave danes dopoledne in poleg tega mislim, da moramo biti tudi nekoliko odločenši in glasnejši v zvezi z avtomatizacijo v sektorju prometa. O tem bo treba širše razmisliti in se živahne odzivati na novejše spremembe. V letalcu smo to že storili eh, s Cezarjem, vendar potrebujemo sorodem pristop tudi v drugih sektorjih. Vaš doprinos pa bo seveda tudi vnaprej zelo cenjen. 500. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo še enkrat poročevalcu, gospod Van de Kampo. Um, ehm, Tudi, kaj ste ga moj om. Najlepša hvala, predsedujoči. Seveda je zelo prijetno slišati toliko lepih besed in komplimentov glede mojega poročila, ampak eh, vsi ti komplimenti in pohvale prinašajo tudi odgovornost. Odgovornost do bolj jasne in do, jasnega in dobrega poročila za jasnimi linijami. Žal je kolega iz EKR že odšel. Prosil je namreč, da bi prenesli to znižanje ciljev trajnosti. Takoj zatem pa je gospod Ekaut eh, trdil, da je potrebno te cilje še povišati, torej naše ambicije glede trajnosti. Moje poročilo je torej nekakšno ravnoteže med tema dvema skrajnostma. Obe strani si želite in pričakujete nekaj od mene, ampak eh, videli bomo, kaj bo na koncu prišlo, ko bomo dobili predloge sprememb. Prosim, če ne bi imeli 300 predlogov sprememb, 50 bo čisto dovolj. 50, ampak takih, ki se osredotočajo na to, kar je pomembno in kar jih lahko tudi kasneje vključim v poročilo. V uvodu morda žal nisem dovolj omenil alternativnih virov energije. Naprimer vodik, ta je zelo zanimiv in tukaj obstaja veliko možnosti za inovacije pri prometu. To bom gotovo še bolj jasno vključil v poročilo. Kar se tiče kolesarjenja in uh, hoje po mestu. Tukaj se strinjam z vami. V mestnem prometu je pomembno, da bolj izpostavimo vlogo kolesarjenja in hoje. Torej, mislim, da lahko na tem področju resnično storimo še veliko več da to izpostavimo, da to damo v spredje in v to spodbujamo. Kar pa se tiče varstva osebnih podatkov, o tem je govorila kolegica Majzner, eh, kar se tiče zaščite zasebnosti in osebnih podatkov. Oseba, ki stopi v javni prostor in uporablja javni prevoz, se temu pač izpostavi. Namreč pri uporabi mestnega prometa, pač eh, izgubimo del zasebnosti in na ta način predamo nekaj osebnih podatkov. Tukaj smo govorili o podobni temi pri izdajanju kazni v čezmejnem prometu. Varstvo zasebnih podatkov je pomembno, ampak eh, živimo v skupnem prostoru in ta nam omogoča izdajo takšnih kazni, istočasno pa tudi zaščito podatkov. Kolegica je omenjala tudi primestni promet in podobno. To je tudi pomembna točka za razpravo in o tem moramo gotovo zapisati še več. Nisem pa še dovolj razmišljal o naslednjih vprašanjih, namreč kar se tiče naložb, namenskih naložb, pri zavarovalnih premijah lahko rečemo, da je, so te namenjene izboljšavi zdravstvenega sistema, cestnine so namenjene izboljšavi infrastrukture cest in tako naprej. Ampak razumem, kaj je tukaj Gezine mislila. Sam imam osebni avto in ta zame predstavlja nekakšno samostojnost. Seveda pa podpiram, da bi imeli manj avtomobilov v mestnih središčih, ampak eh, kako, kakšno je stanje v vzhodni Evropi, pa tudi kakšno je stanje v Turčiji. Mislim, da lahko zelo jasno vidimo, kakšne probleme povzročajo avtomobili v mestu. Kako pa je z avtomobili na podeželju? Mislim, da ne smemo pre, prečevati ljudem na podeželju, da imajo avtomobile. To bi bilo nesmiselno. Kolega Eichhout eh, sprašuje tudi o ladijskem prometu. Ja, tukaj govorimo o trajnostnem razvoju in letalski promet pač kar precej onesnažuje okolje in to moramo upoštevati. Dejstvo je, da ne živimo v pravljici. Evropa je rahlo zaostala in to smo dovolj jasno zapisali v poročilo. Naprimer, potrebujemo bolj čiste motorje, pri prevoznih sredstvih in to je vsekakor možno doseči. Kolega je omenil tudi brezpilotna letala. Žal ga ni več v prostoru, ampak to je gotovo tematika, ki jo moramo pozorno spremljati. Potem imamo tukaj še metni, mestni in primestni promet, ki je v pristojnosti držav članic. V veliko državah smo že videli, da če je ta promet dobro organiziran, potem se država članica s tem baha, če pa mestni promet ni dobro urejen, pa kritizirajo Bruselj, češ da ni dovolj subvencij. Kar se tiče medmestnih avtobusov, avtobusnega prevoza med, torej medkrajovnega prevoza, tukaj to je za me zelo pomembno vprašanje. In seveda tudi vprašanje trolejbusov, To moramo vsekakor še omeniti. Pa tudi, kar se tiče Turčije in letalskega prometa, to bomo uh, omenili v besedilu. O Emiratih in uh, letalski družbi Etihad smo razmišljali in to smo tudi vključili v poročilo. Dejstvo pa je, da smo bili gostje družbe Turkish Airlines in uh, tam so nam predstavili vse njihove nove dosežke. To, kar je Matajs omenil glede Turčije in njihovega letalskega prometa, je vsekakor res in to bomo omenili. Hvala tudi komisiji za vaše komentarje. Veselimo se že predlogov sprememb, ampak pa res prosim ne preveč in eh, prosim, da ne poskušate dodati preveč osebinskih stvari. Najlepša hvala poročevalcu, poročevalcem v senci in tudi vsem, ki so komentirali. Sedaj smo zaključili javni del sestanka, nadaljujemo pa z sestankom za zaprtimi vrati. Kar se tiče evropskega koordinatorja, moram še nekaj povedati. Aha, glede roka za predloge sprememb, glede bele knjige, ta je do 20. aprila ob 12. uri. Najlepša hvala.